Nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kak komentar na včerajšnje zasedanje in sprejeta besedila? Očitno ne. Torej se šteje, da je zapisnik sprejet. predsednik je prejel iz vrst skupine SND vrsto odločitev o spremembah imenovanj v delegacije. Te spremembe bodo vključene v zapisnik današnjega zasedanja in bodo stopile v veljavo 100.